Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi. Začeli bomo čez eno minuto. Prosim, da zasedete svoje mesta.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 ki je bilo prekinjeno 19. oktober. Zapisnik tega zasedenja smo že razdelili. Zanima me, če ima kdo kakšno pripombo k zapisniku. Če ni nobene pripombe, je zapisnik sprejet. Sedaj pa bi rad podal naslednja sporočila. Z velikim zadovoljstvom sem spremljal um, dogodek, zelo pomemben dogodek, ko so izpustili gospod Aung San Suu Kyi iz eh, domačega pripora. Ona je dobitnica Zaharove nagrade Evropskega parlamenta leta 1988, nažalost te nagrade ni mogla osebno prejeti. Rad bi vam sporočil, da sem že uradno povabil gospod Suki, da se odeleži eno naših plenarnih zasedanj. 25. novembra bomo praznovali dan, mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, ki ga je organiziral OZN. Zelo veliko žensk trpi zaradi nasilja vsako leto, vsako leto jih je več. Še posebej pa trpijo mladenke, ki, nad katerimi se izvaja obrezovanje spolnih organov. Radi bi izredno izjavili naše obsojanje, naše nasprotovanje in zato bomo to izrazili z rožnimi listnimi cvetovi že leta zagovarjamo kakršne, odpravo kakršnekoli vrste nasilja nad ženskami in deklicami. Španske oblasti so mi sporočile, da so nadomestili gospoda Hauregija Tonda z gospo Marijo Rigojen Perez. Svojim delom je začela 16. novembra letos. Presrčno dobrodošlico bi rad podal naši novi kolegici. V skladu z drugim odstavkom 3. člena poslovnika moramo preveriti njen mandat, če nima nihče nobene pripombe. Bo gospa Irigojen delovala v aktivnostih, Evropskega parlamenta, takoj ko bomo potrdili njeno izjavo o kompatibilnosti njeni dejavnosti z mandatom Evropske poslanke. Ravno tako bi vam rad sporočil, da je skupini socialistov in demokratov pristopil gospod Ciprian Tanasescu, torej član te skupine od 15. novembra 2010. Ravno tako vas obveščam, da je gospod Pino Arlaki pristopil skupini socialistov demokratov Evropskega parlamenta od 18. novembra. Podpis zakonodajnih aktov v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Rad bi vam sporočil, Mm, da bova s predsednikom sveta v sredo podpisala 14 zakonodajnih aktov v skladu z zakonodajnim postopkom, v skladu z pravilem številka 74 Evropskega posl eh, poslovnika Evropskega parlamenta. Te akte boste videli zapisane v zapisniku. Tako si boste lahko ta seznam tudi pogledali. Sedaj pa spremembe v dnevnem redu. 18. novembra je bil dnevni red sprijet v skladu z pravilom številka 118 našega poslovnika. Torej, v ponedeljek so bližne skupine predlagale, da bi črtali z dnevnega reda za ponedeljek poročilo gospoda Berlingerja. Gre za vidike civilnega, gospodarskega, družinskega in mednarodnega zasebnega prava v akcijskem načrtu za uresničevanje štokholmskega programa. Jutri bomo torej glasovali o tem poročilu brez razprave. razprave tem poročilu ne bo, jutri bomo šli kar na glasovanje. Vse politične skupine so potrdile ta predlog. Zato je ta predlog sprejet. Za torek nismo dobili nobenega predloga za spremembo. Gospod Šulc. Gospod predsednik, v torek imamo na dnevnem redu šest poročil in sicer kolege Matera o, pardon, kolegice Matera o uporabi globalizacijskega sklada za nizozemsko. Jaz sem se javil.